Um, dobro jutro kolegice in kolegi zdaj bomo nadaljevali z razpravo govorili bomo o poročilu o dostopu davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja pozdravljamo komisarja moscovicija in mu dajemo štiri minute da se opredeli do poročila o dostopu do informacij o preprečevanju pranja denarja.